Good afternoon. Um, I would like... Dober dan. Rad bi, da najprej sprejmemo dnevni red in imam tudi nekaj obvestil, preden začnemo z našim pregledom. Upam, da se nam bo poročevalec pravočasno pridružil. Najprej Ekon Afko Seja, 29. maja, potekala bo ob 9. zjutraj in razpravljali bomo o predlogih sprememb v zvezi z členom 22 eh, Statuta Evropske centralne banke. Potem eh, pa imamo eh, tudi povzetek priporočil in odločitev za sestanka koordinatorja z dne 24. aprila. Potem so tukaj nominacije. Imamo uredbo o eh, programu eh, podpore strukturnim reformam in pa uredbo o splošnih določbah. Eh, predložili bomo nominacijo za druge dosjeje, kar zadeva gospodarsko upravljanje. Tukaj gre za srečanje finančnih ministrov evroobmočja. Sprejeta je bila odločitev, da bi povabili finančne ministre določenih držav, eh, nizozemske, Nemčije, Francije, Grčije, Portugalske in Avstrije, na sejo 12. julija o eh, svežnju na temo Evropske monetarne unije. Potem smo se odločili, da bomo zahtevali umestno poročilo OSM-EMF in eh, da bomo naredili seznam nominacij. Poleg tega smo se odločili, da naj predsednik posreduje osnutek ura, uh, ustnega vprašanja komisiji v zvezi eh, z eh, sporazumom, ki ga je sprejela seja koordinatorjev. In sicer gre tukaj za plenarno zasedanje in sicer za drugo plenarno zasedanje. Poleg tega smo se odločili, da bomo nadaljevali z izmenjavo mnen v zvezi z Eurostatom. Odločili smo se, da naj bi poslali eh, povabilo generalnemu direktorju Eurostata, da pripravi umestno izjavo o izvajanju statističnega programa. Poleg tega eh, je potrebno poslati osnutek programa za misijo v Atenah 25. in 26. junija in uh, sicer uh, bodo to misijo sestavljali štirje člani ELS, štirje SND, en član EKR, en ALDE, en iz zelenih in en iz GUE NGL. Uh, Gospod Stolejan bo poročevalec za IFRS 17 eh, in člani stalne ekipe IFRS bodo poročevalci v senci. Osnotek naj bi bil predstavljen 30. maja, o njem bomo glasovali v odboru EKN 18. in 19. junija in eh, na plenarnem zasedanju v juliju. Poleg tega, da smo se odločili, da bomo povabili tudi predsednika Efraga na izmenjavo mnen v odbor EKN. Poleg tega smo se odločili, kar zadeva obiske Evropske centralne banke v Frankfurtu, da ne bomo ponovno dodelili eh, sedeža, ki je bil dodeljen skupini GUE in ga skupina GUE ne bo uporabila. In eh, odločili smo se, da bomo uporabljali DONTOV sistem eh, za dodelitev misij za dodelitev mest v misiji za ZDA in sicer julija. Uh, Seveda bo o tem odločala konferenca predsednikov. Če bomo imeli sedem članov, bodo trije člani ELS, trije SD in NEKR, če bo osem članov, trije ELS, trije SD, NEKR in NALDE in če bo devet članov, štirije ELS, trije SD, NEKR in NALDE. Sedaj pa priprave eh, na uh, končni posvet eh, o predsedovanju. Odločili smo se, da bo potekala izmenjava mnen eh, ob koncu eh, predsedovanja in sicer v 30 do 45 minutnem slotu. In uh, izjemne seje v zelenih tednih bodo predlaganje v tednih 38, 44 in 51 v in potrebno je uporabiti tudi ponedeljke v Strasburgu in pa četrtke popovdne v tednih skupin. Peticije, ta točka je bila predstavljena. Odločili smo se, da bomo povabili eh, predsedojočega skupine na visoki ravni v zvezi s socialno infrastrukturo v Evropi na sejo eh, koordinatorjev in sicer ob predstavitvi poročila v zvezi z vzpodbujanjem vlaganj v socialno infrastrukturo v Evropi sedaj pa k trialogom. Potekal je drugi trialog 14. Eh, maja v zvezi z direktivo ECM, eh, in ta trialog je bil eh, zelo pozitiven. Dosegli smo sporazum glede člena 3, glede člena 4, glede člena 5, glede člena 12 in glede člena 22. Poleg tega smo dali mandat tehnični skupini, eh, da nadaljuje z pripravljalnim delom glede preostanka direktive. Eh, pogajalska skupina odbora Ekon je predstavila svoje stališče glede člena 21 in naslednji trialog je predviden za 30. maja. Sedaj pa bi morali začeti s pregledom delegiranih aktov in uh, sicer uh, bomo tokrat obravnavali solventnost 2. Vidim vas, gospod Klinc, vidim, da ste tukaj, ampak mislim, da ne predstavljate ELS oziroma poročevalca ELS. Ne, to pa zagotovo ne. Torej, vas bom zabaval in vam bom uh, razložil kaj več o tej točki, kakšna je naša uloga v nadzoru, v pregledu, zakaj smo se odločili, da bomo imeli uh, to točko, ki se nanaša na solventnost 2 to ne more biti nobeno presenečenje, kajti kot veste, poteka pomembno delo na področju delegiranega akta glede kapitalskih eh, zahtev in to se nanaša seveda na solventnost eh, dve in tukaj pozdravljam gospoda Parenteja, Marka Marlena, ki je direktor za bonitetni nadzor finančnih inštitucij pri Evropski komisiji. In mislim, da moramo začeti. Rad bi začel za Jopo. Fausto Parente bo najprej dobil besedo kajti Ejopa zagotavlja eh, tehnično podporo, torej najprej gospod Parente in potem gospod Meran. Torej še enkrat, dobrodošli in beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsedojoči, hvala lepa za povabilo. Pripravljeni smo seveda prispevati k temu pregledu. Kot ste dejali, solventnost dve uh, je sedaj že uh, program, ki je vzpostavljen in sedaj moramo daljevati z našim delom in eh, nadalje izboljšati sistem. Pravzaprav zagotavljamo tehnično eh, podporo eh, komisiji in pred nedavnim smo odgovorili na njihovo zahtevo, ki se nanaša na tri temeljne vidike prvi vidik je okrepitev načela sorazmernosti, eh, druga točka je odstranitev eh, neutemeljenih eh, ovir za financiranje gospodarstva. Želimo namreč zagon gospodarstva in tretja točka je odstranitev tehničnih nedoslednosti. Naš nasvet je precej dolg, eh, kot ste lahko videli, jaz pa bi rad izpostavil le nekaj temeljnih točk. Kar zadeva sorazmernost, smo eh, predlagali Evropski komisiji, da sprejme celo vrsto poenostavljenih računov in v tem okviru smo predlagali prostovoljne poenostavitve tako, da bi se lahko industrija sama odločila, ali želijo te poenostavljene izračune uporabiti ali ne. Predlagali smo tudi določene poenostavitve, zato da ne bi bili eh, v tolikšni meri odvisni od eh, zunanjih eh, bonitetnih ocen. Poleg tega smo se ukvarjali tudi s področjem eh, kolektivnih vlaganj z strani zavarovalnic. Eh, ta postopek smo namreč želeli poenostaviti. Druga točka je, da prispevamo k financiranju gospodarstva in v tem okviru smo razmišljali o določenih eh, poenostavitvah eh, neocenjenega dolga in eh, kapitala, ki ne kotira na borzah. Komisiji smo že v preteklosti podali določene predloge in sedaj smo identificirali objektivne kriterije, ki bi lahko pomagali zavarovalnicam, da ocenijo tveganje to vrstnih povezano z to vrstnimi vlaganji, tako kot uh, to velja uh, tudi za eh, vsa uh, vlaganja, ki kotirajo na borzi. Torej, potrebno je zaupati izkušnjam zavarovalnic. Čez nekaj časa pa uh, smo uh, želeli uskladiti tudi stroške na določenih eh, področjih, eh, kot eh, je recimo medicinska oprema. Mislim, da je potrebno včasih poskrbeti za novo kalibracijo teh tveganj. Potem pa so tukaj tudi tveganja povezana z obrestnimi merami. Nedavni dogodki so namreč pokazali, da je potrebna posodobitev. Torej, eh, predlagali smo novo uskladitev teh tveganj in o tem se pogovarjamo tudi z industrijo in pa z drugimi deležniki. Glede na to, da je lahko vpliv teh predlogov zelo velik, smo predlagali tudi, da bi uh, uvajanje nove terminologije potekalo postopoma in sicer v obdobju treh let. Zadnje področje, ki ga želim omeniti, pa je sposobnost pokrivanja uh, izgub eh, in izvedli smo uh, analizo. Eh, in ugotovili smo, da 75 odstotkov teh zneskov na računovodskem izkazu ustreza trenutnim določilom, vendar pa 20 odstotkov, ki predstavljajo precej velik eh, delež teh 20 odstotkov je vezano na eh, specifične karakteristike posameznih držav članic, tako da je potrebno najti ustrezno eh, ravnotežje. Ne smemo biti preveč prožni, zagotoviti pa moramo tudi primerljivost in pa konvergenčnost, eh, tako da bomo lahko pripravili analize. Zato smo podali nekaj predlogov in sicer kar zadeva napoved prihodnjega eh, dobička ali pa prihodnjega pri povračila glede na uložen kapital. ali pa uh, obresti glede na konkreten kapital podjetja. Torej to lahko vpliva na uh, končni uh, računovodski izkaz na končno bilanco. Torej, ozvedli eh, smo posvete z vsemi deležniki v preteklih eh, mesecih in eh, zbrali smo podatke v teh posvetih in pa pri okroglih mizah. Torej, najprej bi se rad zahvalil vsem, ki so sodelovali z nami in ki so EOP pomagali pri pripravi eh, tehničnih predlogov, ki menimo, da so v tem trenutku potrebni. Seveda pa bomo čez dve, tri leta videli konkretnejše rezultate. Hvala lepa. No. Najlepša hvala. Sedaj pa komisija, gospod Marlen. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Hvaležen sem, da imam to priložnost, da predstavljam spremembe solventnosti 2. Naj začnem eh, z ozadjem eh, tega pregleda, ko je bila sprejeta direktiva Omnibus 2 leta 2013. So bili že Eh, testirani in predvideni veliki eh, deli delegiranega akta. Izvedli smo namreč presoje vpliva, ampak eh, določeni deležniki so želeli spremembe pri izračunu kapitalskih zahtev, preden bi delegirani akt stopil v veljavo, da ne bi to iztirilo uvedbe solventnosti 2, smo se dogovorili, da bomo imeli pregled kapitalskih zahtev eh, do konca leta 2018 in to je bilo vključeno tudi v uvodno izjavo 150 delegiranega akta. Od takrat eh, je Evropska komisija že podala predloge z številnimi, v povezavi z številnimi elementi povezanimi z Unijo kapitalskih trgov, še prav posebej, kar zadeva sklade za evropska dolgoročna vlaganja in pa vlaganja v infrastrukturo. Poleg tega bomo k malu sprejeli eh, tudi eh, prikrojene kapitalske zahteve eh, za zavarovalnice, ki morajo potekati v skladu z enostavnim, preglednim in standardiziranim listninjanjem. In uh, Potem bomo predlagali spremembo delegiranega akta solventnosti 2. In to k malu. Poleg sprememb, ki smo jih že izvedli, pa pregled 2018 eh, predstavlja tudi možnost, da naslovimo določena tehnična vprašanja, ki so bila izpostavljena leta 2015, ko smo prosili za eh, tehnično podporo EJOPE. E. In eh, zato smo se odločili, da bomo predlagali, da se otredotočimo na določena področja, da izpostavimo tehnične nedoslednosti in eh, da obravnavamo eh, tudi dolg eh, zaprtega kroga vlagateljev. Poročilo EJOPE smo prijeli 23. februarja in radi bi se zahvalili EJOPE za odlično upravljeno delo menimo, da je bil uh, prispevek EOPE zelo kakovosten in zelo dober. Organizirali smo tudi javni posvet glede pregleda uredbe Solventnost 2 in sicer 27. marca v Bruslu z približno 300 udeleženci. To je bila tudi odlična priložnost za spremembo delegiranega akta trenutno službe komisije previdno proučujejo na svete, ki so jih prijele z strani Ejope. Temeljito smo analizirali tudi presojo vpliva, ki jo je pripravila Ejopa in kar lahko vidimo je, da večina deležnikov eh, pozdravlja eh, tehnične spremembe oziroma izboljšave, ki jih je predlagala Ejopa mi v eh, komisiji pa na uh, tehnični ravni pozitivno ocenjujemo veliko večino eh, predlogov, ki jih je podala EOPA, seveda pa to ne določa naprej končnega mnenja Evropske komisije oziroma kolegija Evropske komisije. Poleg tega pa smo lahko ugotovili tudi, da je veliko deležnikov podalo kritike na eh, na svet na lastno pobudo Ejope in sicer pri eh, posvetu komisije v marcu, še prav posebej, eh, ko je šlo za tveganje povezano z eh, obrestnimi merami. To je kontroverzna tema, ki bi vodila v znatno povečanje kapitalskih zahtev eh, za eh, zavarovalnice povsod po Evropski uniji. Seveda se zavedamo, da je to zelo pomembna točka in EU pa ima seveda vso pravico da eh, poda predlog tudi za to področje, ampak menimo, da bi bilo morda bolje, da bi se s tem ukvarjali v okviru pregleda direktive, eh, ki bo potekal leta 2020. Takrat bomo izvedli širšo oceno vpliva solventnosti 2 na eh, dolgoročne zavarovalniške dejavnosti in na ta način bomo imeli bolj celovit pregled vseh bonitetnih zadev kar zadeva ulaganja eh, za strani zavarovalnic. Eh, lahko rečem, da na sveti eh, povezani z ehm, dolgom, ki ne kotira na bolzah, predstavljajo dobro podlago. Mislim pa, da bi morali zagotoviti tudi enake bonitetne postopke, kajti na ta način bi zavarovalnice laže zagotavljale sredstva realnemu gospodarstvu v skladu z cilji Evropske kapitalske unije oziroma unije kapitalskih trgov. Predloge sprememb na solventnost 2 oziroma na delegirano uredbo solventnost 2 nameravamo podati še v letošnjem letu, kot je bilo že napovedano. V svojem uvodu bi rad eh, razložil tudi razloge za eh, pregled delegiranega akta leta 2018. Ta pregled seveda ne predstavlja eh, konec poti. Solventnost 2 predvideva pregled direktive leta 2020, ker bomo razmišljali o temeljnih vprašanjih te zakonodaje. Akcijski načrt Evropske komisije že predvideva da se bomo najbrž osredotočili na bonitetna pravila za trajnostna ulaganja in sicer v okviru tega pregleda leta 2020. Eh, za mnenje bomo prosili tudi EIOPO, poleg tega razmišljamo eh, tudi o eh, ulaganjih v obliki kapitala in izvedli bomo študijo o gonilih za ulaganja zavarovalnic in pa pokojninskih skladov. Eh, in rezultate pričakujemo do konca tega leta. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost in z veseljem bom odgovoril na vaša morebitna vprašanja. Hvala lepa. Najlepša hvala. Hvala lepa tudi Evropski komisiji za vse pomembne točke, ki ste jih izpostavili. Kolikor razumem, bomo kmalo dobili predlog povezan z STS, torej z enostavnim preglednim in standardiziranim listinjenjem, še pred poletjem. In, eh, in izkoristil bom to priložnost, da vam zastavim nekaj vprašanj, ampak začeli bomo z pogajalsko ekipo. Gospoda Balca ni tukaj, ne more se nam pridružiti. Zato prehajamo kar skupini SND, Perhonž Beres, razen če kdo drug eh, želi besedo v imenu gospoda Balca. Ne, o tem bi me obvestili. Seveda pa bomo imeli tudi prosto razpravo. In zapisal sem se ime gospoda Klinca. Hvala lepa. Nisem poročevalka v senci. Hvala lepa eh, za uh, ta uh, pregled predlogov EIOPE e in pa komisije. Nekatere argumente uh, zavarovalnic ste že upoštevali v uh, predlogu komisije. Tukaj so težave povezane z tveganjem, ki ga predstavljajo obrestne mere Moje vprašanje pa je, ali bomo res čakali na leto 2020, ali ne bi bilo bolje, da prilagodimo tveganje povezano z obrestnimi merami, če vemo, kako to vpliva na solidnost zavarovalnic na preživetje zavarovalnic. Pojavljajo se eh, tudi eh, dve, tri teme, ki se vedno znova ponavljajo in tudi sama bi jih rada izpostavila. Prva tema je, kako eh, zmanjšati tveganje za dolgoročna vlaganja tukaj ne gre zgolj za solventnost dve, ampak eh, tudi za delegirani akt. Mislim, da je to točka, zaradi katere moramo biti razmeroma eh, zaskrbljeni, dokot je pripravljena iti Evropska komisija. Druga točka je eh, točka volatilnosti bilance zavarovalnic, finančnega izkaza zavarovalnic. Kako EU pa to ocenjuje? In potem sta tukaj še dve teme, oziroma tri teme, eh, ki bi jih rada le mimo grede omenila. Prva je zaskrbljenost, ki so mi jo nakazali različni deležniki in sicer v zvezi z kalibracijo, ki bi lahko eh, pravzaprav eh, pomenila kazen za eh, določene zavarovalnice. EU pa je podala določene predloge, mislim, da so potrebne spremembe v zakonodaji in pa v delegiranem aktu. Eh, potem eh, tukaj, eh, je tukaj druga tema in sicer gre za razliko med zavarovalnicami, ki ponujajo življensko zavarovanje in zavarovalnicami, ki tega ne ponujajo. In tretja tema je tema, ki je vedno v srčju razprave v državi, iz katere prihajam, pa naj tam vladajo socialisti ali ne. In sicer gre za izjeme, eh, ki jih imamo v trenutni zakonodaji in eh, kjer eh, ni dovolj upoštevan strateški položaj industrijskega sektorja. Ali nameravate te izjeme nadgraditi? In oprostite, še eno točko bom dodala najbrž bi morala s tem pravzaprav začeti. Vsako zakonodajo, ki jo pregledamo, moramo ponovno pregledati. Kako eh, gledate na eh, vzdržnost eh, financ in kako bo to vplivalo na solventnost dve? Najlepša hvala. Izpostavili ste številne pomembne točke. EKR er, Ashley Fox. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, in rad bi se zahvalil Ejopi za predstavitev. Eh, pogovarjal sem se s številnimi deležniki, ki so vedno bolj zaskrbljeni eh, in sicer, ker je zakonodaja preveč restriktivna. 200 eh, milijard evrov kapitala eh, je zaradi eh, trenutnih omejitev povezanih z tveganjem ostalo v finančnih izkazih in ta sredstva se ne uporabljajo za financiranje realnega gospodarstva. Ampak naš namen je, da poskrbimo za financiranje gospodarstva. Zaradi tega me zanima, kako bosta eh, komisija in pa EOPA omogočili, da bodo vsi deložniki, deležniki popolnoma vključeni v celoten proces in tudi v izračun tveganja, tako da se ne bo eh, ponovila ta situacija, eh, pri kateri bomo pravzaprav omejevali sredstva, ki so na voli za financiranje gospodarstva, zaradi tega, ker smo preveč restriktivni. Najlepša hvala. Hvala. Gospod Klinc v imenu skupine Alde. Ja, Hvala lepa, gospod predsedajoči. Nisem poročevalec o senci, sem pa poročevalec o senci pri dosjeju EZAS. In v tej povezavi sem razpravljal s številnimi deležniki, eh, ki se zanimajo za novo eh, ureditev EZAS-a. In tako smo govorili tudi o temi EJOP. Direktiva Solventnost 2 je uh, eh, začela veljati 1. januarja 2016. In takrat so vsi menili, da je to najnaprednejša bonitetna struktura zavarovalništva na celem svetu. In da bi pri tem ostalo, je direktiva predvidela tudi um, zelo natančen postopek pregleda. Uh, in leta 2018 ne bi se ukvarjali s kapitalskimi zahtevami. In sicer sa standardno formula, leta 2020 pa naj bi obrali holistični pristop in potem bi takrat dokončno preverili, ali smo na pravi poti ali ne. V nasprotju s tem pristopom, dvostopenskim pristopom, Eh, torej eh, kapitalski ukrepi 2018 in holistični pristop 2020, pa smo de facto že sedaj sprejeli celo vrsto ukrepov, ki izredno močno vplivajo na kapitalske zahteve. Torej, eh, nekaj se je spremenilo, kar ima vpliv in pa Etiopa je dala priporočilo To so omenili tudi predstavniki komisije in pa eh, Pervonš. Namreč, da je treba ovrednotiti in upoštevati tudi tveganje obrestnih mer. In eh, torej, če bi to spremenili, bi to za eno četrtino spremenilo solventnost. Torej, večkrat so me opozorili na to v naših pogovorjih. Namreč, ljudje so rekli, da je morda EU pa šla tu nekoliko predaleč. Kajti tukaj ne gre samo za to, da bi predlagali tehnične prilagoditve. Tukaj gre za vsebinske spremembe, ki izredno vplivajo na kapitalsko potrebo podjetij in tako, kot je dejal Ešli, vplivajo tudi na možnost, da se financiraš na trgih. In ravno to želimo. Morda bomo dosegli večjo varnost zavarovalnic Hkrati pa bomo ogrozili enega od ciljev kapitalske unije, namreč močnejše financiranje infrastrukture in tako naprej. In sprašujem se, glede na to, da gre tukaj za eh, vsebinsko spremembo, ali ni to ukrep, ki bi ga morali prepustiti so zakonodajalcema, torej parlamentu in svetu, ne pa, da to opravlja eh, komisija preko delegiranega akta z EUPO. Hvala. Thank you. Hvala. Ne vidim nobenega predstavnika zelenih ali eh, GUE. Želi eh, kdo iz ENF besedo? Gospod Mono? Ne sestavljen. Okay, I have a couple of remarks and questions. Dobro, še sam imam nekaj pripomb in vprašanj. Najprej bi se tudi sam zahvalil EIOPI za njihovo delo. Hvala za tehnične nasvete, pa tudi komisiji se zahvaljujem za njihove komentarje in upravljeno delo ta tema je zelo pomembna. In z njo je povezanih tudi nekaj mojih vprašanj. Najprej neocenjeno tveganje oziroma neocenjen dolg. Mislim, da je eh, to korak v pravo smer. V številnih zakonodajnih aktih eh, smo se trudili za to, da bi zmanjšali odvisnost od zunanjih bonitetnih agencij in mislim, da v tem primeru lahko naredimo še več. Eh, lahko spremenimo kaj pri metodologiji, tako da bo vse skupaj bolj uspešno eh, in eh, ne da bi pri tem spodkopali bonitetne standarde, ki so pri nas oziroma v okviru solventnosti zelo visoki. Potem glede strateških naložb oziroma strateških kapitalskih naložb, to je zelo pomembno tudi v okviru ekonomske in monetarne unije. Mm, bila izražena zahteva po poročanju strani EOP e in komisijo bi prosil oziroma vprašal, ali so proučili te elemente, eh, da bi se eh, mogoče lahko to upoštevalo tako, da bi zmanjšali kriterije nestabilnosti. Eh, potem tveganje z obrestno mero. Tukaj vzamem na znanje to, kar je povedala komisija. Po mojem mnenju bi bilo pametno, če bi to vključili v širši pregled, ki bo potekal leta 2020, tako da bo to predmet globalne ocene in da eh, se bodo proučile tudi posledice te spremembe. No, veliko govorimo o reviziji in še prihodnih revizijah, eh, zato naj povem nekaj še o tem rad bi slišal od komisije in EOPE, kakšna je trenutna situacija, ali poteka že delo na tem področju, potem prilagoditve eh, nestabilnosti. Um, imamo stran 100 in 101 v poročilu EOPE in eh, piš, tam piše, da eh, tam, kjer je prišlo do nestabilnosti na nacionalnih trgih, da je tam manj možnosti, da se od teh ukrepov zagotovi koristi. Zanima me, kakšna je primernost eh, portfeljev, eh, ki vsebuje določene pragove, ali bi to lahko prilagodili. Imamo tudi dve zahtevi, ki jih je treba izpolniti za to, da se te prilagoditve sprožijo. To so torej ti elementi, eh, v zvezi s katerimi se mi še postavljajo vprašanja. E, in če se ne želi javiti k besedi nihče drug, potem bi dal besedo kar EUP-i in potem spet komisiji. Hvala. Samo nekaj komentarjev v zvezi z vprašanji, ki so bila naslovljena name. Prilagoditve nestabilnosti. To je omenjala gospa Beres, pa tudi vi zdaj na koncu, gospod predsednik. Ta e, del je tudi e, del Eh, našega pregleda eh, dolgoročnih jamstev. Vsako leto objavljamo poročilo eh, na to temo. Letošnje je bolj podrobno, bolj obsežno. Oziroma lansko je bilo tako, letos bomo to pripravili spet in bomo spet vse to analizirali. Inštitucijam in pa deležnikom bomo zagotovili vse potrebne informacije. To so teme, ki od nas zahtevajo pozornost, eh, ampak eh, vse skupaj bo deležno še bolj poglobljenega pregleda, kot ste tudi omenili. Potem eh, neocenjen dolg in pa mm, strateški naložbeni kapital oziroma naložbe v strateški kapital. O tem še nismo dosti govorili, ker nam nadzornik ni eh, še omogočil, da bi eh, to naredili, da bi podali predlog. Smo pa zagotovili vse informacije, ki so jih od nas zahtevali in predali tudi vse dokaze, ki jih imamo v zvezi s tem in s težavami na tem področju. Potem neocenjen dolg. Tukaj ste rekli, da bi lahko naredili več. Že nekaj časa se ukvarjamo s tem vprašanjem in vedno skušamo um, vključiti čim več osebja, ki bi pomagalo zavarovalnicam, da se ne bi te zanašale tako zelo na zunanje bonitetne ocene. Uh, Mm, veliko smo že dosegli na tem področju. Ne vem, mogoče bomo eh, lahko dosegli še nadaljni napredek, se bomo potrudili. Zaenkrat mislim, da je nasvet, ki smo ga zagotovili komisiji oziroma vsi tehnični nasveti, da predstavljajo dobro osnovo in eh, mislim, da bodo mm, zavarovalnice na podlagi tega lahko eh, postale bolj učinkovite. Kar se tiče tveganja povezanega z obrestno mero, mm, tukaj je jasno in to priznavamo, da je to občutljivo vprašanje. Predlagali smo tudi, da bi prišlo do postopnega uvajanja, če sploh. Zavedamo se eh, učinkov in te učinke tudi merimo. Vse skupaj želimo vzeti zelo resno. 28 nadzornikov eh, po Evropi meni, da so obstajali razlogi za to, da se komisiji zagotovijo ti tehnični nasveti. E, negativna obrestna mera, ki smo ji že nekaj časa priča, e, je pokazala omejitev pri trenutnem pristopu. In pri tem podmodelu smo ugotovili, da eh, ni dovolj učinkovit. No, obstajajo pa še drugi razlogi, mogoče obstaja priložnost eh, oziroma možnost, da počakamo na eh, celovit pregled dolgoročnih jamstev. Mi smo predlagali to, kar se nam je zdelo razumnost tehničnega vidika, ampak seveda mora potem inštitucija presoditi ali so eh, naši nasveti dobri, ali jih lahko upoštevajo, ali je naša presoja prava in tako naprej. Potem trajnostno financiranje, to je bilo tudi omenjeno. Zelo se veselimo že dela na tem področju. S komisijo sodelujemo pri tem, da bi res razumeli, kje in kako lahko prispevamo k trajnostnemu financiranju. To je kar velik projekt, akcijski načrt je tudi zelo obsežen in mislim, da zavarovalnice in eh, eh, pokojninski skladi tukaj lahko odigrajo svojo vlogo, lahko pomagajo temu projektu. Zaenkrat smo še na začetku, tako da tudi ne moremo še eh, v tej fazi kaj dosti več povedati. Eh, temu področju bomo še namenjali pozornost in če bosta komisija in svet eh, zagotovila še dodatna sredstva eh, za to področje, potem se bomo temu posvečali. Naprimer, podnebna tveganja obstajajo, ampak vse skupaj zelo tehnično in v to delo moramo vključiti tudi strokovnjake, tako da brez vaše pomoči, brez ustreznih sredstev tega ne moremo storiti. Um, vse skupaj je resno, začeli smo s tem delom in ga bomo tudi še naprej razvijali. Ne vem, ali je bilo še kakšno vprašanje. Mogoče še o uh, marži pri tveganju. um, stroški kapitala so vključeni v to in mi smo se zelo intenzivno ukvarjali s tem. E, na koncu pa smo prišli do zaključka, da to ohranimo na trenutni stopni in ni bilo dokazov, ki bi e, kazali v drugo smer. E, in torej ni bilo dokazov, da bi pregledali stroške kapitala. Kar pa se te marže tiče, to ni eh, del tega dela, ampak eh, se bo s tem bolj ukvarjal naslednji globalni pregled solventnosti 2. Hvala. Thank you. And of course for resources. Eh. Hvala. No, vi ste prosili za več sredstev. Mi seveda to podpiramo, ampak ta vaš poziv. Uh, bolj velja za države članice. Zdaj pa komisija. Hvala. Vaše pripombe, pripombe gospoda Klinca, gospoda Foxa in gospe Beres se zelo usredotočajo na to, da je treba najti ustrezno ravnotežje med zaščito imetnikov polic in finančno stabilnostjo, pa tudi financiranjem gospodarstva. In uh, To vprašanje je tudi v eh, središču politike, ki se trenutno pripravlja. Eh, želimo pa ukrepati v dveh fazah. Najprej eh, se želimo lotiti predvsem ciljnih ukrepov v delegiranem aktu, ciljnih področji torej in želimo oblikovati tudi širše politike. Uh, oziroma te širše politike in pa filozofska vprašanja pa bomo pustili za pregled leta 2020. Eh, strinjam se s tem, kar je povedal gospod Klinc, namreč, da je treba um, temeljne zadeve prepustiti so zakonodajalcema v okviru postopka soodločanja. Kar se tiče bolj specifičnih aspektov, Tveganje povezano z obrestno mero je eno od takih področji in v svojih vodnih izjavah sem že povedal, da je to pomembno vprašanje. Mm, treba ga je previdno obravnavati. In čeprav smo imeli zelo nizke obrestne mere v zadnjih letih, nismo videli um, kakšnih večjih težav zaradi Eh, trenutnih izračunov kapitalskih zahtev v zvezi z eh, tveganji pri obrestni meri. Zavedamo se tudi procikličnih posledic, če bi eh, pri tem področju ukrepali preuranjeno. Mislim, da bo še čas, da se tega vprašanja lotimo pri širšem pregledu leta 2020. Ne zdi se nam torej potrebno, da bi že leta 2018 eh, obravnavali to vprašanje. No, isto velja za kapital na splošno. Pregled leta 2018 bomo sredotočili eh, na kapital, ki ne kotira na borzi, tako kot je bilo to predvideno. Ampak eh, priznavamo pa, da gre za širše vprašanje kapitala, tako tistega, ki kotira na borzi, kot tistega, ki ne in to bo treba proučiti na širši, poglobljen način. Težko je vse rešiti v delegiranem aktu. E, torej, da bi celo vprašanje kapitala na zadovoljiv e, način rešili v okviru delegiranega akta. Začeli smo s študijo in mislim, da je vredno počakati na rezultate te študije, ki bodo prišli konec letošnjega leta. Potem bomo. E, lažje podali eh, nove predloge v zvezi s kapitalom na splošno. Isto velja tudi za eh, strateške kapitalske naložbe. Slišali smo kritike, da kriteriji za identifikacijo strateškega eh, sodelovanja niso ustrezni, da so preoski in da lahko predstavljajo problem pri financiranju gospodarstva. Tega se bomo gotovo še lotili pri eh, našem delu povezanem z eh, kapitalskimi investicijami v okviru pregleda leta 2020. Kar pa se tiče neocenjenega dolga, kot sem rekel na začetku, tukaj mislimo, da je na svet eh, EOP-e eh, dobra osnova za nadaljne delovanje. In v tem okviru si bomo pogledali tudi 5 odstotkov tudi ni uh, zgornji prag za investicije, ki ga predlagajo pa uh, za to področje. Mi nismo povsem prepričani, da ta prag sploh potrebujemo. Pravzaprav bi lahko tudi spodkopal eh, cilj, ki ga imamo, namreč, da uh, spodbujamo več prodaj zaprtem krogu vlagateljev v Evropi in da uh, s tem tudi bolj spodbujamo take investicije. Zato mogoče ne bomo uh, Eh, ohranili tega praga petih odstotkov. Kar zadeva trajnostno financiranje, mm, želeli smo, da bi to bil del pregleda delegiranega akta eh, in eh, EU pa nam je poslala svoje nasvete. Zelo verjetno je, da bodo v delegiranem aktu določene določbe glede glede eh, fiduciarnih eh, obveznosti. In upam, da bomo eh, uspešno prispevali k bolj trajnostnemu financiranju v Evropi. Hvala. Hvala. Mm, tukaj ni poročevalca, da bi podal eh, določene zaključke na podlagi te razprave, k temu se bomo še vrnili. Um, smo pa slišali priporočila EOP in pa pristop komisije. In s tem smo že dobili pomembne elemente za nadaljno razpravo. Nekaj eh, je stičnih točk, eh, kjer se strinjamo, pri drugih točkah bomo še morali nadaljevati dialog v zvezi z delegiranim aktom in pa tudi s širšim pregledom. Zahvaljujem se gospodu Parenteju eh, in pa gospodu eh, Marlenu ter vsem drugim članom ekipe, ki se je ukvarjala s tem. Zdaj pa bomo sejo prekinili za 15 minut. Hvala.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

So we are ready to start uh, after short introduction. Uh, um. Dobro, nadaljevali bomo po uh, tej kratki pauzi in sicer uh, bomo začeli s točko 5. In sicer gre za spremenjeni predlog uredbe sveta o spremembi uredbe glede ukrepov za ukrepitev upravnega sodelovanja na področju davka na dodano vrednost. Gre za predlog komisije iz novembra uh, lanskega leta in sicer uh, komisija predlaga nova pravila za administrativno sodelovanje med državami članicami in njihovimi uradi za uh, bolj učinkovit boj na področju DDV-ja. Imeli bi skupne seje, skupne revizije in okrepljeno sodelovanje tudi z davčnimi uradi v okviru Eurofiska in na evropski ravni. Um, in sicer ti predlagani ukrepi sledijo um, temeljnim smernicam za um, nov, novo območje um, uh, EU DDV, predlagano oktobra 2017 imamo pa tudi akcijski načrt eh, za to. Našega poročevalca ni tukaj, eh, ga bo pa zamenjal gospod Lums iz EKR. Izvolite. Eh, najprej naj povem, da se poročevalec upravičuje, ker ni mogel priti na to sejo. Sam bi se tudi upravičil, ker sem prišel nekaj minut prepozno. Uh, Gospod Zile se strinja, da so goljufije na davčnem področju in sicer čezmejne goljufije eden velikih problemov, s katerim se soočamo v trenutnem sistemu obdavčanja v državah članicah. Um, imamo hiter razvoj dogodkov na področju gospodarstva in ukrepanje na davčnem področju ne sledi temu razvoju dovolj hitro. Um, in sicer gre za goljufijo vrednosti 12,5 odstotka. Takšne so ocene, včasih je razlika v določenih državah članicah celo 20 odstotna, pa ne gre tukaj samo za goljufije, um, imamo tudi izogibanje plačilu davkov um, in pa uh, davčne utaje. poročevalec eh, pozdravlja predlog komisije, namreč, da se ukrepi sodelovanje med eh, državami članicami, da se bodo bolje borile proti goljufijam na področju DDV. Eh, ta boj bo postal bolj učinkovit, hitrejši in poročevalec je kljub temu dodal nekaj sprememb k predlogu, ki so po njegovem mnenju potrebne. Poročevalec gospod Zile meni, da eh, moramo najti ravnotežje v tem poročilu in sicer eh, analiza informacij in eh, dostop do informacij na eni strani in pa varstvo podatkov na drugi strani. V zvezi s tem je bilo vloženih kar nekaj predlogov sprememb. Gre tudi za boljšo definicijo področja delovanja eurofiska. omenja eh, se tudi ustrezna zakonodaja na področju varstva podatkov. Eh, to je omenjeno na več točkah. Predlog je bil izboljšan tudi eh, z vidika boljšega ravnovesja med interesi in pa odgovornostmi zaprošenih organov in organov prosilcev zdaj eh, zaprošeni organi imajo več pravic, eh, kljub temu pa ostaja pravica organa prosilca eh, še vedno enako močna, torej lahko se vloži zahteva za določene podatke. Imamo tudi nekaj krajših predlogov sprememb, s katerimi želi poročevalec izboljšati jasnost samega predloga. Ehm, pripravljen sem zdaj prisluhniti razpravi in upoštevati določene predloge. Hvala, eh, hvala, ker ste nadomestili poročevalca. Nekaj eh, poročevalcev v senci je tukaj eh, z nami. Prvi bo gospod Gabriel Mato iz ELS. Hvala, govoril bom špansko. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcu Zileju za ta predlog. Mm, ta predlog se mi zdi zelo pozitiven. Na notranjem trgu in pri DDV je sodelovanje eh, zelo zaželjeno, pa ne samo to, ampak eh, sodelovanje je tudi nujno potrebno. Eh, nismo se prilagodili ustrezno digitalizaciji gospodarstva in pa globalizaciji in zato so to vrstni predlogi, kot je ta današnji, zelo pomembni. Moramo se skupaj boriti proti goljufijam. To je pomembno tudi za dobro delovanje notranjega trga. Rad bi pa povedal tudi zelo jasno, da večja harmonizacija ne pomeni, da se izgubijo nacionalne pristojnosti. Gre samo za sodelovanje, sodelovanje med državami članicami. Torej, želimo zagotoviti dobro sodelovanje za izvajanje nadzora. In eh, komisija je tukaj povdarila potrebo, da se ustvari eh, enoten prostor eh, za evropski DDV, s tem bi sledili razvoju v 21. stoletju. Eh, morali pa bili, bili sprejeti tudi določeni kratkoročni ukrepi, da se modernizira sistem DDV-ja. Treba ga je poenostaviti in narediti bolj odpornega na goljufije. Eh, mora pa ta sistem postati tudi bolj uh, uh, primeren za podjetja, bolje urejen. In uh, to so ti predlogi, ki nam jih je predstavila komisija. Uh, člen 7 govori o pomenu uh, neke uh, preiskave, uh, ki jo izvede ena država na prošnjo druge. Torej, tista država, ki prejme prošnjo za sodelovanje, ne more tega zavrniti. Mislim, da je to ključno načelo, ki ga je treba sprejeti. In če bi ta zahteva bila zavrnjena, potem eh, ne bi imeli rešitve v praksi, kaj ti eh, država, kjer eh, nekdo deluje, je tista država, ki lahko preišče to vrstna dejanja. Torej tudi država prosilka mora sodelovati pri sami preiskavi in sicer z državo, ki prejme to zahtevo po preiskavi potem imamo odstavek 7 eh, ehm, in sicer, da eh, uradniki pridejo tudi v eh, nasedež podjetja in pa v organe, ki se ukvarjajo s preiskavami v državi, ki je bila zaprošena za preiskavo. To se mi zdi dober predlog, potem v desetem odstavku je še en dober predlog. Eurofisk se tukaj omenja in eh, s tem bi bila omogočena hitra izmenjava informacij med državami članicami, zato da bi se bolje zoprstavili goljufijam eh, in pa tudi drugim eh, kaznjivim dejanjem na področju DDV-ja. Nadzor davčnega sistema pa mora ostati znotraj nacionalnih meja pomembno je to tesno sodelovanje med državami članicami in eh, to je nekaj, česar ne smemo pozabiti. Eh, namreč eh, treba izkoristiti tudi nove tehnologije, da bodo služile našim ciljem. Pripravljeni smo še naprej sodelovati s poročevalcem, ki se mu tudi lepo zahvaljujem za upravljeno delo. Hvala. Hvala. Zdaj pa gospod Ludvikson, ki je poročevalec v senci skupine socialistov in demokratov. Hvala, tudi sam bi se zahvalil našemu poročevalcu, gospodu Sileju, za vse upravljeno delo pri tem poročilu. Komisija je predstavila celo vrsto ukrepov povezanih s področjem DDV-ja zdi se mi ključnega pomena, da poskušamo doseči to, da bo boj proti goljofijam na področju DDV postal bolj učinkovit. To nas zadeva, nas vse in zato eh, pozdravljam predlog komisije iz 30. novembra 2017. Nekaj vprašanj pa mi je še ostalo v zvezi z varstvom podatkov in pa z. Eh, osebno integriteto. Seveda je treba spoštovati varstvo podatkov, eh, vendar pa hkrati eh, delo na področju boja proti goljufijam na področju DDV-ja mora potekati in davčni organi v državah članicah in Eurofisk potrebujejo več pristojnosti, morajo se razvijati še naprej, potrebujejo več dokumentacije, več informacij. Eh, še posebej, ko pride do suma kaznivega dejanja na področju DDV-ja. Organ prosilec eh, da neko zahtevo in organ, ki je naprošen, eh, mora te informacije zagotoviti, zato da bo lahko preiskava ustrezno potekala. Naj zaključim. Poročevalec omenja tudi osebe, eh, ki jih je treba preveriti. Bevisa, at en beskatningsbar person kan betraktas som en... Davčni zavezanci eh, morajo tudi eh, biti preverjeni tako, Eh, da se eh, lahko prepričamo o tem, ali eh, plačujejo davke. Ta tema je zelo aktualna. Veliko je goljufij, zato se moramo temu posvetiti in treba je pospešiti ta boj proti vsem, ki izvajajo goljufije na področju DDV. Upam, da bomo našli ustrezno rešitev. Hvala. Hvala. Ne vidim nikogar iz skupine Alde. Tudi iz skupine uh, Gue ne. Imamo pa Moli Scott Kato, poročevalka v senci iz zelenih. Eh, hvala. Strinjam se s tem, kar je povedal gospod Ludvikson. Eh, mi tudi podpiramo upravno sodelovanje, ki ga predlaga komisija. Mi želimo eh, okrepiti sodelovanje držav članic na področju eh, DDV-ja. Poročevalcu se zahvaljujemo za, osnutek, za njegov osnutek poročila. Nekaj vprašanj se nam sicer zastavlja, nekaj drugačnih idej imamo. Tudi njegovi predlogi sprememb niso usklajeni z našimi. poročevalec predlaga črtanje določbe o certificiranem davčnem zavezancu in mi temu nasprotujemo. Mislimo, da bi to bilo sicer treba drugače ubesediti, ne želimo pa tega eh, dela črtati. Potem omenja se varstvo podatkov. Mogoče eh, je vse skupaj preveč eh, restriktivno, ko gre za izmenjavo davčnih informacij med državami članicami. Seveda podpiramo potrebo po varstvu podatkov in zato že obstaja ustrezna evropska zakonodaja, ampak mislim, da tega ni treba vključevati v to besedilo, zato ker bi države članice uh, uh, lahko uh, to razumele kot uh, zmanjševanje njihovih pristojnosti. Potem pa še organ prosilec in naprošeni organ, torej da naj bi Eh, bilo osebje prisotno v obeh eh, državah. Mislim, da je to ključen element, s katerim lahko zagotovimo, da bo sodelovanje ustrezno potekalo. Računsko sodišče je izpostavilo, eh, da je treba bolj izkoristiti instrumente, ki jih imamo za boj proti goljufijem na področju DDV. Mi bomo razmislili še o skupnih revizijah To je po mojem mnenju izboljšava besedila komisije. Mm, Mi to podpiramo. Eh, Želeli bi si tudi okropljenega sodelovanja z Olafom, Europolom in eh, Eurofiskom ter tudi evropskim toživcem. In eh, zagotoviti moramo, da ne bo nobenih pravnih ovir za to vrstne preiskave. Um, radi bi pa tudi uvedli klauzulo, nekaj podobnega, kot obstaja v samem DAK-u, kar se tiče neposrednega uh, obdavčenja. Torej, ko pride eh, do neke prošne strani tretjih držav, eh, lahko država članica, ki je to prejela, deli eh, te informacije tudi z drugimi državami članicami. Želi komisija besedo, drugih poročevalcev v senci ni, potem pa še postopek catch the eye in potem bomo zaključili. Um, uh, uh, hvala, zahvaljujem se članicam parlamenta, ker so podprli predlog komisije. Uh, to je pomembno dopolnilo k našemu predlogu za izboljšavo sistema DDV. Naš cilj je, da bi čim prej prišli do dodatnega instrumenta eh, za boj proti goljufijem na področju DDV, tako da se lahko pripravimo na prihodnji režim. Danes ste izpostavili nekaj ključnih vprašanj iz tega predloga. Eh, svet se zdaj intenzivno pogaja o tem. In to je tudi ena od prednostnih nalog bolgarskega predsedstva. Rada bi povdarila še nekaj. Velika novost pri tej uredbi je možnost, eh, da imamo obvezne administrativne preiskave pod določenimi pogoji. Naprimer, eh, takrat, ko vsaj dve državi eh, zahtevata od druge države, da izvede preiskavo. To je pomembna novost, še posebej zato, da bodo davčni organi nadzorovali operacije In uh, to je pomembno tudi za uh, okvir e-trgovine, ki bo kmalo vstopil v veljavo. No, kar se tiče eh, certificiranega davčnega zavezanca, poročevalec to želi črtati. Strinjamo se s tem, kar je ravno kar bilo povedano, predlog komisije bo ostal, tega ne bomo umaknili. Istočasno pa ne smemo preprečiti Eh, dogovora o preostalih delih uredbe, vendar pa te določbe ne smemo črtati. Eh, mi jo bomo ohranili in se o njej tudi pogajali, eh, ko bo šlo za reformo sistema DDV. Ko gre za sodelovanje med davčnimi organi, Olafom in Europolom, tukaj tudi menimo, da to predstavlja veliko novost v besedilu, vse skupaj ne sme biti preveč restriktivno ko gre za informacije, ki si jih lahko izmenjujemo. Um, to je za države malo občutljivo vprašanje, ampak upam, da bomo našli uh, nek uh, zadovoljiv dogovor. Kar se tiče varstva podatkov, um, pa veste, da je predlog komisije uh, nadgrajeval uh, določbe tako, da bi bile v skladu z GDPR uh, splošno uredbo o varstvu podatkov. Uh, cilj tukaj ni, da bi državam preprečili, da med sabo sodelujejo, ampak predvsem, da zagotovimo, da se spoštujejo pravice državljanov in eh, da pri tem seveda ne uviramo sodelovanja. Bomo pa še pozorni na to in eh, si bomo prizadevali za končno ravnovesje. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa prosta razprava. Gospa Beres. Eh, Hvala. Um, pregledala sem predloge našega poročevalca in se mu želim zahvaliti. Rada pa bi dopolnila našega poročevalca v senci, Oleja e, Ludvigsona. Strinjam se s tem, kar je povedal. Uh, bom pa ustrajala pri uh, eni točki in sicer pri pomenu tega predloga uredbe. Smo v trenutku, ko smo zelo napredovali pri upravnem sodelovanju, tudi na področju DDV. In uh, v spominu imam zelo lep sporazum, uh, do katerega je prišlo na področju upravnega sodelovanja. Ta sporazum smo sprejeli eh, z Norveško in je bil tudi soglasno podprt strani Evropskega parlamenta. Uh, čudno uh, bi bilo, če bi prišli do zglednega sporazuma, ki je tudi zelo ambiciozen z Norveško, po drugi strani pa ne bi bili sposobni doseči eh, nekega ustreznega sodelovanja med državami članicami. Torej, znotraj Evropske unije eh, tudi potrebujemo tako upravno sodelovanje. In včasih Imam pri predlogu poročevalca občutek, da se oddaljujemo od te logike, da znižujemo stopno svojih ambicij. Pri norveškem sporazumu smo bili zelo uh, ambiciozni. Uh, šlo pa je tudi za upravno sodelovanje izven področja DDV. Hvala. Mark, Hvala lepa. E, želi še kdo besedo v prosti razpravi? Nihče. Potem pa e, bomo dali ponovno besedo. Eh, poročevalcu oziroma kolegu, ki eh, govori v imenu gospoda eh, Zile. Torej, nič posebnega nimam predati, gospod Zile se veseli nadaljnega sodelovanja. Torej, smo ob koncu te točke. Rok za predlog sprememb je 23. maj ob 5. popovdne, ehm, potem 18. junija bomo obravnavali predloge sprememb, 19. Ehm, junija bo glasovanje v Ekonu, na plenarnem zasedanju pa bomo o tem glasovali verjetno julija. Hvala lepa. Sedaj pa bomo prekinili sejo za sedem minut in bomo počakali gospoda Ferberja, ki je poročevalec za naslednji dve točki. Torej, pet minut na prekinitev seje. Hvala. please be seated so that we can. Prosim, da uh, greste na svoja mesta, da bomo začeli z naslednjo točko. Hvala lepa. Eh, začeli bomo sa točkama 6 in 7. Govorili bomo o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij. Uh, in pa o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja. E, ta dva predloga sta del svežnja, e, ki izuzema investicijska podjetja iz e, uredbe o kapitalskih zahtevah in pa direktive o kapitalskih zahtevah in uraja diferenciran pristop. Upošteva pa se tudi različna velikost, narava investicijskih podjetij. Torej, največja in najbolj sistemska investicijska podjetja bodo še vedno veljala pod bonitetnim in nadzornim režimom bank, ki je določen v CRRD. E, druga investicijska podjetja pa ne bodo več bila predmet pravil iz CRRD, ampak bo za nje veljal prelagojen režim z namenskim bonitetnimi in nadzornimi zahtevami. To se torej navaja na investicijska podjetja, to bo veljalo e, za vsa investicijska podjetja. Eh, in ta predlog spreminja tudi MIFID 2. Eh, upošteva se tudi likvidnost in pa eh, kapital, minimalni lastni kapital. Poročevalec je unesel 13 predlogov sprememb v zvezi z uredbo in pa 34 v zvezi z direktivo. Želi si bolj um, robusten sistem za tretje države na ravni sveta. Je ambicija uh, avstrijskega predsedstva ta, da bi decembra v svetu dosegli dogovor v zvezi s tem dosjejem. Markus Ferber je poročevalec za obe točki in gospodu Ferberju dam besedo za 10 minut za uvod. Hvala lepa, gospod eh, predsedajoči. Najprej bi rad povedal kar eh, tole. Eh, nekoliko sem presenečen, kaj je avstrijsko predsedstvo je meni dajalo nekaj drugega. No, tekom časa bomo to verjetno lahko še pojasnili kajti kot sem slišal, eh, bomo dosegli velik napredek že pod bolgarskim predsedstvom in že jeseni bi lahko imeli trialog. Toliko morda na začetku. In eh, želel bi si eh, nekoliko več pojasnilo v zvezi s tem, kajti jaz razpolagam z drugačnimi podatki. Torej, vi ste že povedali, zakaj gre. E, torej, e, investicijska podjetja imajo drugačen poslovni model kot banke in e, v številnih točkah je ta model drugačen od bančnega modela. Predlog Evropske komisije želi e, nekoliko prilagoditi pravni okvir za investicijska podjetja in se želi bolje usmerjati po, eh, modelu, po načelu tveganja. To je povezano tudi z eh, predelavo CRR, CRD, torej to se dosi, želi doseči tudi tam. Eh, torej, Evropska komisija eh, sedaj razlikuje med sistemskimi in relevantnimi investicijskimi podjetji in za ta bo še vedno veljal bonitetni in nadzorni režim bank iz CRRCRD, torej to je tako imenovana kategorija 1. Potem imamo srednje velike investicijske podjetja, ki niso sistemsko relevantna. In tukaj veljajo določeni k faktori, s katerimi zadeve merimo in ti se nanašajo na eh, klasične eh, storitve. Potem pa imamo še majhne investicijske podjetja, ki imajo majhen profil tveganja in ta predstavljajo tretjo kategorijo. Jaz v svojem poročilu podpiram pristop Evropske komisije, všeč mi je eh, ta porazdelitev v tri razrede, pa vendarle menim, da bi lahko lahko predlog Evropske komisije zlasti na treh področjih še nekoliko izboljšali. V zvezi s tem sem unesel eh, tudi predloge sprememb. Prvič, želim, da novi režim za majhna podjetja, torej za tretjo kategorijo, eh, je bolj načrtovan in bolj predvedljiv. Na nekaterih mestah predlagam več prožnosti zato da bi upoštevali različne poslovne modele investicijskih podjetij kajti obstaja zelo široka paleta poslovnih modelov znotraj tega razreda. In tretjič, zlasti kar se tiče investicijskih podjetij iz tretjih držav, želim zagotoviti to, da bodo vladala eh, li enake konkurenčni pogoji. V zvezi s temi tremi točkami bi rad sedaj nekaj povedal. Torej, možnost načrtovanja in pa predvidljivost. Evropska komisija je predlagala, da bi Eh, razlikovali torej med drugo in tretjo kategorijo in sicer, da bi tukaj opredelili kvantitativne kriterije za razlikovanje med razredoma. Um, to da bojim se, da bomo imeli učinek dvigala. Uh, kajti uh, imamo podjetja, ki so na meji in tako se bo lahko zgodilo, da bodo ena podjetja eno leto v enem režimu in drugo leto v drugem režimu. In zato smo izdelali predloge sprememb, kako bi uh, bile te meje bolj odporne proti takšnim odklonom. Naprimer, izračun določenih K dejavnikov uh, bi opravili čez nekaj let. Uh, torej, uh, Torej, želim, naprimer, da bi torej, želim eh, opredeliti daljša obdobja in pri izračunu daily trading flows ne želim, eh, torej tukaj niso upoštevane eh, najniže in najviše vrednosti in tudi to prispeva k temu, da bodo podjetja prehajala iz ene kategorije v drugo in to ne bo preneslo nobenih prednosti za podjetja. Potem, kar se tiče porožnosti lahko uh, smo razpoznali, da uh, si je Evropska komisija prizadevala tukaj za večjo jasnost, to, da nekateri pogoji se še vedno držijo predpisov iz uh, bančnih podjetij. Mi pa si prizadevamo sedaj za režim za investicijska podjetja. Za investicijska podjetja ne potrebujemo poročanja po državah in uh, investicijska podjetja eh, imajo čisto drugačne strukture spodbud kot banke in eh, instrumenti, ki so dovoljeni za izpolnjevanje eh, kapitalskih zastev, se tudi usmerjajo po CRR, CRD 4 in to je težko izpolniti nekaterim podjetjem in zato bi predlagal za tretjo kategorijo to, da bi bilo za ta podjetja možno, da ta kapitalske zahteve, da ta lahko izpolnjujejo kapitalske zahteve tako, da se potem odmaknejo od pravil, ki veljajo za CRR, CRD 4. Potem, kar se tiče uh, tretjih držav, tudi v zvezi s tem bi rad nekaj pripomnil. Velik del investicijskih podjetij je, se, ima sedež v eni državi, ampak ta država kmalo ne bo več država članica Evropske unije. In zato uh, je torej treba razmisliti o statusu tretjih držav. Poglavitno načelo bi moralo biti sledeče. Ekvivalentnost je zagotovljena samo kadar eh, imamo na vseh področjih takšne predpise, ki vodijo v enake rezultate. Zato sem predlagal eh, da bi seznam ekvivalentnih kriterijev eh, za notranji, eh, da bi, eh, torej, da bi ta seznam razširili tudi na vedenje in pa na kontrole, tako da bi imeli enake standarde za podjetja iz tretjih držav kot za domača podjetja. Torej, potem so to banke, ki izvajajo svoje storitve v Evropski uniji, naprimer trgujajo sa finančnimi instrumenti, in teh dejavnosti ne bi smela upor, eh, izvajati investicijske podjetja iz tretjih držav. Kaj ti to bo pomenilo, da bi eh, bila namreč investicijska podjetja s sedežem v Evropski uniji v slabšem položaju kot pa podjetja iz eh, tretjih držav in tem to moramo preprečiti. Odloči, ekvivalentne odločitve niso zgolj tehnične odločitve. Eh, Ehm, spomnimo se razprava v odboru v zvezi s tem o MIFID-u. Takrat smo se ukvarjali sa konkretnimi primeri v zvezi s tem, kajti obstajajo lahko tudi politični kriteriji. Naj naprimer opozorim na priznanje eh, švicarskih eh, mest eh, v zvezi z MIFID 2. Potem smo to urajali v delegiranih aktih, ne pa izvedbenih aktih. Torej, parlament in svet uh, uh, uh, si prizadevata za izvedbene ukrepe. Torej, mislim, da bi se z mojimi predlogi lahko predlog Evropske komisije izboljšali na odločilnih mestih in veselim se tudi sodelovanja s poročevalci v senci in pa s drugimi kolegicami in kolegi iz odbora. Hvala lepa. Hvala lepa, Markos. No, nekaj eh, popravkov v zvezi s časovnico. Mm, predsedstva imajo različne predstave o teh eh, stvarih. To bomo morali eh, pojasniti. No, ne vem, ali boste imeli vi neko drugo avstrijsko predsedstvo kot jaz. No, se bomo pogovorili s sekretarjatom. Upam, da je vaš optimizem opravičen. Sedaj pa v imenu socialistov in demokratov, gospa Prves. Uh, uh, torej, um, sedaj imam tukaj zapiske uh, poročevalca v senci iz vrsta socialistov, imam pa tudi nekaj svojih komentarjev, če dovolite, bi kar združila oboje. Um, um uh, Shadow Rapporteur apologized because she cannot be here. She had an important uh, meeting in Paris. Uh, Uh, Gospa Delvo, uh, poročevalko senci danes ne more biti z nami, torej v njenem imenu bom povedala tole. Um, pozdravljam uh, predlog Evropske komisije. Na ta način bomo sedaj okrepili sistem. Majhna in srednje velika investicijska podjetja bodo izuzela iz okvirja CRRCRD4, e, tako bomo zapolnili vrzeli pri delovanju bančne unije predlog o bonitetnem nadzoru je sedaj bolj prilagojen profilom tveganja, bolj upošteva različno naravo in pa velikost investicijskih podjetij, kajti investicijske podjetja se ne ukvarjajo toliko z e, stvarmi, s katerimi se ukvarjajo banke. Nekatera podjetja imajo Eh, naprimer, eh, uživajo izjemo in niso predmet bonitetnega nadzora. Zato eh, smo za to, da ta podjetja dobijo poseben okvir. Všeč nam je tudi pristop Evropske komisije, to, da. Um, Ošeč nam je ta predlog o poenostavitvi, to, da to ne sme uh, uh, biti v nasprotju za našo idejo, da bi morali imeti bolj robusten okvir uh, Eh, in da bomo dobili sredstva za realno gospodarstvo. Zato pozdravljamo eh, pristop gospoda Ferberja, da bi eh, imeli več sorazmernosti. Zato se mu zahvaljujem za njegovo poročilo. Tukaj imamo 11 različnih tipov investicijskih podjetij. Oblikovani so tri razredi in to je bil seveda velik izziv. In zato bom unesla tudi predloge sprememb tako da bi se izognili nenameravanim posledicam različnih poslovnih modelov eh, in pa majhnih podjetij. Nisem prepričana, da je v redu to, da je sedaj namenjena velika diskrecijska pravica in da bomo s tem zagotovili proporcionalnost investicijska podjetja so v 80 odstotkih locirana v Združenem kraljestvu. In to pomeni, da ima ta dosije nesporno brexit razsežnost. Eh, torej, eh, potem eh, pozdravljam tudi predlog o ekvivalentnosti, gre v pravi smeri. Ko pa Toda v tem, da se je treba upoštevati tudi predloge o ekvivalenci in vprašanje predpisov o plačilu je povezano tudi s sklepom uh, iz dosijaja CRD. Imamo različne profile tveganja, Eh, in torej um, investicijska podjetja bi morala v zvezi s tem uživati nekoliko lažji režim kot pa banke. Morali bi odložiti ta dosje za vsaj en mesec in kot koordinatorka za socialiste in demokrate moram povedati, da močno podpiram to prošnjo. Tudi ali lahko eh, povem še nekaj v svojem imenu ali pa kasneje, gospod predsedojoči. No ali pa eh, prosim zapišite svo, moje ime za kasnejšo razpravo. No, sedaj pa gospod Luke iz EKR, poročevalec v Senci. Hvala lepa, ja, gospod predsedujoči. Najprej bi rad povedal sledeče. Načeloma se strinjam s pristopom Evropske komisije komisija uvaja tri razrede investicijskih podjetij. To se mi zdi v redu. Torej, podjetja so razvršena glede na kapitalske zahteve in pa glede na bonitetni nadzor. Strinjam se tudi za gospodom Ferberjem, da je v nekaterih točkah predlog Evropske komisije preveč kalibriran v povezavi eh, s, torej preveč prilagojen temu, kako urajamo banke. In najprej bi rad spregovoril kar o tem. V tem postopku dereguliramo torej v tem zakonodajnem postopku se ukvarjamo z deregulacijo. Imamo načeloma dve možnosti, kako bi deregulirali ali tako, da rečemo, da se moramo usmerjati po bonitetnih. Eh, nadzori, ki so, pripe, ki so, ki so nujne za stabilnost pri investicijskih podjetjih ali pa se bomo usmerili potem, kako bomo bonitetne zahteve uredili tako, da bomo imeli enaka eh, pravila delovanja, tako kot banke, ki delujejo na istem področju. In po mojem mnenju bi morali dati prednost prvi varianti, torej ne bi smeli uvesti zahtev za investicijske podjetja, ki jih ne moramo upravičiti z uh, ustreznimi zahtevami, ki, veljajo, ki so nujna za stabilnost finančnega sistema. Kajti banke imajo uh, možnost drugih organizacij poslovnih modelov. Eh, in tako so lahko eh, konkurenčne tudi z eh, investicijskimi podjetji. V skladu z EBA, naprimer, ima vodilno ulogo ESMA, za ESMA pa se bolj posvetujemo. Jaz mislim, da bi morali to postopi, postopoma obrniti. Potem še nekaj. Opredelitev majhnih in nepovezanih podjetij. To opredelitev bi morali uh, razširiti. Sedaj so uvedena zelo stroga pravila, naprimer zahteve nič na določenih poslovnih podje, eh, področjih. To se mi ne zdi primerno, kajti določeni volumni bi, so, eh, bi, bi bili lahko dopuščeni tudi za majhna podjetja. In uh, moramo posebej možnost tudi za nova podjetja, ki želijo delovati na tem področju. Potem uh, struktura plač, uh, torej to mi ni preveč všeč v tem dosjaju ali pa uh, strukture uh, objav. Uh, kajti majhna in srednje velika podjetja so eh, tukaj zadevana in če ta podjetja nimajo sistemske relevantnosti, potem ne vidim, zakaj bi morala objavljati plače, kajti to, velja tudi, to velja tudi, tega ni tudi na drugih področjih. Potem ekvivalentnost z podjetji iz tretjih držav. Srednja sem s tem, kar je povedal gospod Ferber. Torej, eh, tukaj je izbran pravilni pristop. Mislim, da moramo ohranjati odprtost kapitalskega trga in tukaj lahko delajo tudi podjetja iz tretjih držav. Zato ne razumem eh, čisto predloga spremembe 28, gospod Ferber, morda bi se lahko na to odzvali v svojih sklepnih besedah. Kajti, če tega ne bomo dovolili za podjetja iz tretjih držav. To pomeni, da bomo na tem področju sprožili eh, politiko selitev v druge države in to je nekako protekcionistični ukrep in to po mojem ni v redu za odprtost kapitalskih trgov in pa za konkurenčnost. To bi bilo nekako v nasprotju sa to idejo, zato eh, bi želel slišati kaj več o zvezi s tem. Hvala lepa. Imamo koga iz Alde? Mislim, da ne. Gospod Lambert eh, iz Zelenih? Ne. Ali ga kdo nadomešča? Gospod Gigold. I have no intention, Chair. Gospod predsedujoči, ne nameravam se uh, pridružiti guje, zelo sem proevropski in tu se ne bom premaknil. To sem želel potrditi. In uh, ne vem, zakaj ste v guje, to me zmede. Vem, da so se socialisti zelo prizadevali, da uh, bi vas pritegnili k sebi, vendar jim ni uspela. Gospod predsedujoči, imam besedo ali ne? No, eh, beseda je vaša, v, v mojih dokumentih pa je bila napaka. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Sedaj pa resno. Najprej bi se zahvalil Evropski komisiji za uh, ta predlog, ki ga pozdravljam. Zahvaljujem se tudi poročevalcu za njegove predloge sprememb. Zelo se tudi veselim razprave. Najprej bi rad povedal tole. Zeleni so se vedno strinjali s tem, da bi morali imeti v finančnih eh, predpisih proporcionalnost, predpisi bi morali temeljiti na resnični analizi tega, eh, kakšne predpise potrebujemo za kateri poslovni model. Poročevalec je vnesel številne predloge sprememb, ki se nanašajo tudi na uh, uh, vrzeli v sistemu. Uh, Eh, s temi predlogi sprememb želi zapolniti te vrzeli, želi pa eh, tudi povpreče, ki bi bilo daljše od sedmih let. In potem je tudi tu njegovo prizadevanje za to, da bi zagotovil enake možnosti za podjetje iz tretjih držav. Torej, vse te predloge sprememb mi lahko podpremo. Ko pa si pogledamo eh, skrbi tržnih udeležencev in državljanov, eh, lahko postavimo tole vprašanje. Ali kategorije temelijo na pravih kriterijih? Po eni strani bi lahko do sedaj bi bilo lahko tako, da smo imeli preveč zapleten sistem za manj pomembne akterje. To, da če imate veliko denarja pri menedžmentu, in pa malo kapitala, potem ne boste pod evropskim nadzorom in ne boste imeli ostrejših predpisov, čeprav je lahko vaša tržna moč zelo velika. E, torej, vedno bolj nas skrbi močni vpliv, ki ga, imamo, ki ga imajo menedžeri premoženja in uh, oni delajo v številnih uh, podjetjih in kriteriji, ki jih imamo sedaj, temelijo samo na številkah in pa na lastnih uh, sredstvih, ampak jaz mislim, da bi morali tukaj uvesti bolj kvalitetne uh, kriterije, tako da bi uh, uh, uh, uh, upoštevali tudi njihov vpliv uh, na gospodarstvo. Uh, Eh, kajti oni, eh, torej gre za to, kakšen vpliv imajo ti upravljalci s premoženjem, s sredstvi v eh, gospodarstvo. Torej, ti upravljalci uh, sredstev imajo velik čezmejni vpliv in velik čezsektorski vpliv. Torej, diskrecijske nasvete bi morali obravnavati drugače, ko gre za, eh, pri kapitalskih zahtevah kot druge. In mislim, da si je treba za to prizadevati, kajti če tudi dajete nasvete na nediskrecijski, na nediskrecijski podlagi, Če nimate kapitala, bi lahko tisti, ki imajo pravico do kompenzacije, ostali eh, brez svojih pravic. Po drugi strani pa razumem, da je razlika med nasvetom, ki je lahko diskrecijski ali ne. In razumem, zakaj ste to dvoje uvedli. Poleg tega, tukaj in pa v finančnih sektorjih predlagamo to, da bi morala socialna eh, in druga tveganja postati bolj pregledna. In tu bi morali spremeniti predlog Evropske komisije v svezi s tem. Mi bomo vnesli tudi predloge sprememb, ki eh, bodo uvajali te ideje eh, na področju investicijskih podjetij. In upoštevali bomo tudi sorazmernost. In končno bi rad poudaril še to. Določeni predpisi, in to se ne strinjam za gospodom Lukajem, tudi ko gre za investicijska podjetja, torej določeni predpisi o plačilih in pa poročila eh, po, specifična po državah so nekaj, kar bi lahko tukaj potrebovali. Po mojem mnenju je to nujno kajti sicer bomo tvegali, da bomo prezrli tveganja, ki še vedno obstajajo. Zelo pozorno bom spremljal to razpravo in komisija je uvedla sorazmernost in pa poenostavitev in mislim, da bi to dvoje lahko dosegli za ustrejšimi predpisi, za močnejše akterje, ki postajajo vedno pomembnejši v socialni ekonomiji in ti akteri niso bili prisotni do takšne mere takrat, ko smo uvedli enotni trg na področju finančnih storitev. Hvala lepa. Right, uh, Gospod, uh, gospoda Viegasa iz GUE ni. Aha, nekdo, da ga nadomešča. Izvolite.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 Deja, torej, rad bi popravil vašo um, napako. Torej, dejali ste, da um, je na, naj bi eh, predstavljal guja, ampak jaz želim, da gospod Gigold pokaže nekoliko več uh, spoštovanja. Mislim, da njegovi komentarji v zvezi s socialisti niso bili ravno posrečeni. Uh, ampak ker je dober kolega in dober prijatelj, bi ga prosil, da takšnih uh, komentarjev v prihodnje ne podaja več. No, eh, mislim, da bosta to eh, brez težav rešila zunaj te dvorane. Sedaj pa eh, prosta razprava, potem dobi besedo še komisija in potem znova poročevalec. Najprej gospa Sanders. Merci, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Tudi jaz bi se rada zahvalila poročevalcu za njegove predloge in eh, rada bi podala eh, tudi komentar na določila v zvezi z tretjimi državami. Mislim, da je zelo pomembno, da okrepimo eh, ta določila, še prav posebej pa da se pri tem opremo na uredbo MIFIR. Mislim, da eh, zadeve še zmeraj niso povsem jasne in trenutni režim ne omogoča, eh, da bi našli odgovor na dva problema. Prvi problem eh, je problem povezan z lojalno konkurenco, Eh, torej, investicijska podjetja iz Evropske unije so v eh, konkurenčnem boju eh, z drugimi podjetji, ki pa morajo biti predmet istih pravil. Druga točka pa se nanaša na finančno stabilnost in v tem pogledu bi rada spregovorila o spremembah, ki jih je predlagal poročevalec in sicer zato, da bi bolje vključil tveganja eh, povezana z investicijskimi podjetji iz tretjih držav. To je vse, kar sem želela povedati. Hvala. Hvala lepa. Prehajam nazaj, gospi Beres. Ja, najlepša hvala. Rada bi eh, še nekaj dodala k mnenju gospe Delvo, naše poročevalke v Senci. In sicer eh, bi se rada osredotočila na tri, eh, direkt, na, na tri kategorije in na zaskrbljenost, ki je povezana z tem. Gre za specifičen režim, ki naj bi obstajal za vzpostavitev investicijskih podjetij. Vendar pa tukaj gre za tako rekoč kvazi bančni sistem. In uh, tako bi morali uporabljati določila, ki verjajo tudi za evropske banke. Pri tem bi bilo seveda potrebno upoštevati načelo sorazmernosti. Uh, ampak, uh, kot sem dejala, določene so tri kategorije in lahko bi še razpravljali o razmejitvah teh treh kategorij. Uh, Vsekakor pa se mi zdi, eh, da bi bilo dobro, če bi eh, vsa investicijska podjetja, ki so podobna bankam, ki upravljajo podobne dejavnosti, morala spoštovati tudi ista pravila, ki zagotavljajo finančno stabilnost in hkrati tudi lojalno konkurenco. In to eh, velja. Uh, tudi za plačilo. Mislim, da je kolega Ljuke o tem eh, spregovoril. Plačilo predstavlja eh, sistemski eh, problem, kajti zelo dobro poznamo tveganja, ki so povezana s tem. Potem pa je potrebno zagotoviti tudi enakopravnost različnih podjetij. Tukaj mislim, da imamo eh, resno težavo. Obstaja namreč tveganje, da bomo z tem poročilom vnaprej določili rešitve, ki jih bomo eh, kot odbor Econ eh, sprejeli v poročilu Briana Heisa. Kaj ti poročevalec je eh, govoril o možnosti politične arbitraže. Eh, govorili sto, ste o eh, enakopravnosti z Švico v okviru direktiv in direktive in pa uredbe MIFID in MIFIR. Torej mislim, da se moramo opreti na ustrezno uh, tehnično uh, analizo in uh, to uh, pomeni, uh, da odločitev ne more sprejeti uh, enostransko komisija potrebno je namreč soodločanje, torej neposredno stališče Evropskega parlamenta in zatem vnaprej eh, določamo načelo enakopravnosti, o katerem bomo odločali v eh, poročilu Briana Heisa. In potem še o sami uh, vsebini. <coughs> mislim, da moramo biti zelo odločni in da ne smemo dovoliti, da bi sporozum oziroma da bi načelo izenačitve ogrožilo, ogrozilo finančno stabilnost. Poleg tega eh, ne smemo ogroziti tudi eh, konkurenčnosti eh, evropskih investicijskih podjetij, torej izenačitev moramo dobro definirati, tako da ne bomo naprej določili izida naših posvetov o poročilu Briana Hejsa. To je potrebno upoštevati tudi pri uložitvi predlogu sprememb. In sicer ne glede na to, kako hitro bo delo potekalo v svetu včasih delo v svetu poteka hitreje kot v parlamentu, včasih počasneje. Mislim, da eh, logika zahteva, da si vzamemo nekoliko več eh, časa in eh, da se posvetimo temu tako zelo pomembnemu vprašanju, predvsem v okviru Brexita. Najlepša hvala. Sedaj pa predlagam, da komisija dobi besedo, če želi. Hvala lepa, gospod predsedojoči, hvala lepa poročevalcu in pa eh, odboru za to razpravo. Hvala lepa tudi za podporo predlogu komisije. To eh, nam je v veliko eh, veselje. Torej, kaj želimo doseči z tem besedilom? Želimo zagotoviti, da bi raznolike investicijska, raznolika investicijska podjetja, ki delujejo na območju Evropske unije, morala spoštovati enaka pravila. Doslej eh, temu ni bilo tako, kajti pravni okvir, eh, ki ureja to področje, eh, je pravni okvir, ki je bil v prvi vrsti namenjen bankam. Torej, z tem besedilom smo zares želeli ugotoviti, kakšno tveganje povzročajo ta investicijska podjetja in želeli smo vzpostaviti določila, ki bodo prilagojena tem podjetjem. Poleg tega smo želeli zagotoviti tudi poenostavitev in upoštevati smo želeli načelo sorazmernosti, kaj ti investicijska podjetja včasih igrajo zelo pomembno vlogo na evropskem finančnem trgu. In želeli smo zagotoviti, da bi eh, naša pravila tem podjetjem omogočila, da nadaljujejo za svojim delom, eh, pri tem eh, pa bi morala seveda spoštovati ustrezna določila. In naslednja točka, ki je bila danes že omenjena, je da eh, okrepimo eh, določila tudi za investicijska podjetja iz tretjih držav. Kaj ti pravila, ki jih imamo danes, so bila zasnovana v obdobju, eh, ko je obstala manjša, majhna možnost, da bi investicijska podjetja iz tretjih držav opravljala svoje dejavnosti v Evropski uniji. In zaradi tega je potrebno to zakonodajo sedaj posodobiti in e, zato tudi načelo ekvivalentnosti. Želimo torej razširiti referenčna pravila in e, sprejeti e, odločitev o ekvivalentnosti, tako da bo čim večje prekrivanje med e, določili, ki e, obstajajo v tretjih državah in določili v Evropski uniji. Pri tem pa je potrebno seveda zagotoviti tudi ustrezen nadzor. Tega je potrebno okrepiti in eh, potrebujemo enotna pravila tako za evropske ponudnike, kakor tudi za ponudnike iz tretjih držav. Seveda bomo upoštevali predloge sprememb poročevalca. Mislim, da eh, se ti predloge sprememb nanašajo predvsem na točke, ki sem jih že navedel in seveda smo na voljo poročevalcu in pa temu odboru. če boste potrebovali eh, podporo pri iskanju najboljših rešitev. In še zadnja točka, kajti gospod Gigold mislim, da nam je zastavil vprašanje eh, in sicer eh, v zvezi z upravljanjem kapitala. Res je, da je pristop, ki smo ga izbrali pri klasifikaciji, pristop, ki temelji predvsem na kvantitativnih kriterijih. Gre predvsem za velikost kapitala. in za obseg dejavnosti in glede na to eh, se lahko podjetje znajde v eh, druge ali pa tretje eh, kategorije. Vendar pa smo uporabljali tudi kvalitativne kriterije, kajti želeli smo določiti, katera podjetja so sistemska podjetja in pri tem smo želeli identificirati tiste dejavnosti, za katere menimo, da bi jih morali obravnavati bolj previdno kot druge. E, tukaj govorimo o trgovanju. In želeli smo zagotoviti, da bi ustrezno upoštevali eh, obseg dejavnosti in na ta način ugotovili, katera eh, podjetja so sistemska podjetja in jih je potrebno obravnavati na enak način kot banke. Tukaj je potrebno potem zagotoviti eh, konvergenčnost pravil. Toliko to, koliko sem želel povedati v tem trenutku, torej najlepša hvala za pozitiven odziv tega odbora na naš predlog. In eh, komisija vam je, gospod poročevalec, seveda na voljo za nadaljne sodelovanje. Hvala lepa za vaša pojasnila. Sedaj pa se vračam k poročevalcu. Gospod Ferber, beseda je vaša. Ja, najlepša hvala za številne komentarje, ki kažejo, da bomo na določenih področjih lahko hitro napredovali, na drugih eh, področjih pa bodo potrebne še nadaljne razprave. To je nekaj posem običajnega pri takšnem dosjeju. Na nekaterih področjih sem bil sicer nekoliko presenečen. Časovnico sem, sem poročevalcem v senci predstavil že na samem začetku. Eh, res eh, je, da sem se tudi sam držal časovnice eh, in dal sem svoje poročilo na voljo, zato da bi bilo tudi pravočasno prevedeno presenečen sem, eh, da moramo čakati na eh, poročilo na lastno pobudo, zato da bi lahko obravnavali načelo ekvivalentnosti. Potem pa ne bi smeli glasovati niti o poročilu eh, Hübner kajti eh, tudi to eh, poročilo bo imelo velik vpliv na ekvivalentnost. Torej bi morali počakati na eh, poročilo Hayes. Torej, ali bo to vedno držalo ali pa ne. Ne more to biti pri enem poročilu tako zelo pomembno, pri drugem poročilu pa ne, kajti potem jaz tega pač ne razumem. In mislim, da bi morali ne glede na poročilo Hayes obravnavati temo ekvivalentnosti in pri tem spoštovati. Eh, časovnico, ki smo si jo zastavili. Eh, mislim pa, da bomo lahko upoštevali tudi eh, rezultate Hejsovega poročila. Kar zadeva ekvivalentnost, sem recimo navedel Švico, lahko bi pa navedel tudi ZDA in potem bi se tukaj v odboru strinjali, da ne moremo biti zadovoljni eh, z eh, tem, kako je komisija zagotovila ekvivalentnost v tem primeru. Mislim, da mora biti ekvivalentnost jasno omejena, tako da ne bomo ustvarili vrzeli na tem področju. To eh, smo že storili in lahko bi navedel tudi ta primer in potem eh, bi se tudi skupina SND s tem strinjala. Torej, izbral sem drug primer, lahko bi izbral tudi ZDA in potem uh, bi se mogoče zadeve razvijale drugače. In še tretja pripomba. Velike inve, velika investicijska podjetja ostajajo v režimu eh, CDR in uh, pri tem tudi ničesar ne spreminjam v svojem poročilu. Imamo tudi poročanje po posameznih državah. Imamo. Mm, obvezo eh, o razkritju informacij. Vse to bo veljalo še naprej. Gre zgolj za upoštevanje čela sorazmernosti, eh, torej eh, za vprašanje, ali bomo enako obravnavali investicijsko podjetje, ki vlaga nekaj milijonov, kot investicijsko podjetje, ki vlaga milijarde. In zaradi tega Eh, sem skušal spoštovati to načelo sorazmernosti eh, in sem se želel izogniti tveganju, ki eh, samo po sebi sploh ne obstaja. In vesel bi bil, če bi to upoštevali tudi v prihodnosti. Kar pa, predlog, kar pa zadeva predlog spremembe 28, sem v svojem osnutku poročila uh, mislim, da pripravil dobro utemeljitev. Gre za to, da investicijska podjetja tretjih držav ne smejo biti v boljšem položaju od investicijskih podjetij uh, Evropske unije. Zakaj bi lahko ta podjetja uh, počela stvari, ki so evropskim podjetjem prepovedane? To ni v mojem interesu, kajti s tem bi dosegli ravno nasprotno od tega, kar pravzaprav želimo. Namreč potem uh, bi uh, omogočili, uh, da uh, podjetja iz tretjih držav počnejo stvari, ki so pri nas prepovedane in tako bi počasi uh, podjetja izginila iz Evropske unije. Jaz imam jasno mnenje, mislim, da ne smemo biti v slabšem položaju, nikakor pa se ne smemo sami spraviti v slabši položaj. To v demokratičnem procesu tudi ni sprejemljivo. Razprava je pokazala tudi, da eh, potrebujemo določena pojasnila. Eh, imeli bomo, eh, oziroma imeti bomo morali celo vrsto vseh poročevalcev v senci. Izkoristiti moramo ta čas, kajti. Uh, ampak upoštevati je potrebno tudi, da dokler se ne steče rok za vložitev predlogov sprememb, ne morem organizirati sestankov. Eh, torej, eh, če želimo eh, pravočasno, če želimo pravočasno doseči rezultate, potem ne smemo prelagati roka za vložitev predlogu sprememb. Če želite to, ta rok preložiti za en teden, dobro, ampak upam, da bomo lahko čim prej imeli intenzivne pogovore, tako da bomo našli dober in široko zastavljen kompromis. V nasprotnem primeru bo eh, prej prišlo poletje in to je potrebno tudi upoštevati. Če bomo eh, šele ob koncu leta pričeli z trialogom, potem nam v tem eh, zakonodajnem obdobju več ne bo uspelo doseči rezultatov. Potrebujemo pa tudi realistično možnost, da bi ta dosje zaključili še v tem eh, sklicu. Torej, eh, prosim, da pri eh, vseh eh, vaših razmislekih to tudi upoštevate, kajti mislim, da ne bi bilo dobro, če bi se v prihodnem zakonodajnem obdobju ponovno ukvarjali z isto temo. Hvala lepa. Markus. Najlepša hvala, Markus. Naj povzamem. Aha. Prvanš. Se opravičujem, gospod predsedujoči, ampak kar zadeva rok za vložitev predlogov spremem, pa razumem, da eh, eh, poročevalec želi, da bi se držali eh, roka za vložitev predlogov sprememb, ampak predsednik je tisti, ki odloča o roku za vložitev predlogov sprememb. To so pravila, ki so plenarnega zasedanja, ki eh, določajo eh, tudi delo eh, stalnih parlamentarnih odborov. Poročevalec govori tudi o časovnici za pogovore o tej temi. Povsem se strinjam, da moramo zaključiti pred koncem tega sklica, ampak lahko bi vam dala še veliko drugih primerov. kjer eh, bi morali zaključiti pred koncem tega sklica. In eh, v teh drugih primerjih imamo veliko, veliko, eh, veliko velikodušnejšo časovnico. Torej prosim, da se obrnite na predsednika našega odbora in da predstavite rok za ložitev predlogov sprememb za en mesec. Gre seveda za ulogo Evropskega parlamenta. Eh, ko govorimo o različnih pristopih k ekvivalentnosti, eh, mislim, da je ključnega pomena, da najprej upoštevamo eh, poročilo Hejs. Čakati je treba vse na prvo razpravo. Torej, gospod poročevalec. Pravzaprav prosim gospoda predsednika, da o tej točki ne odloči danes in da uh, upošteva, da skupina socialistov in demokratov zahteva, da se rok za ložitev predlogu sprememb prestavi za en mesec. Dobro, najlepša hvala. Naj predlagam eh, sledeče. Trenutno eh, je časovnica sledeča, rok za vložitev predlogov sprememb 24. maj do 12. Eh, ure. 18. junija bomo razpravljali o predlogi sprememb, 24. septembra bomo glasovali v odboru Ekon in na plenarnem zasedanju zatem. Naj predlagam, glede na okoliščine, da predsednika Gualtierija prosim, da se pogovori z poročevalcem eh, in pa z eh, predlagatelji eh, te predstavitve in da se skupaj pogovorijo o vseh možnostih in da zagotovimo, da bo ta dosje čim prej pripeljal do dobrega rezultata. Torej, Gospod Gultieri se bo uh, pogovoril z gospodom Ferberjem in z socialisti in skušal najti najboljšo rešitev. Ampak v tem trenutku se bomo držali tega, eh, te časovnice. Prepričan sem, da nas bo Gul gospod Gultieri čim prej obvestil o odločitvi. Najlepša hvala. Mislim, da bomo k malu dobili informacije. Zelo pregledno delujemo. Sedaj pa imamo še nekaj minut pred glasovanjem. Glasovanje se bo pričelo ob 17.15.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 Gospodja Koleks. Tako, dragi kolegi. Dobrodošli pri eh, tem zelo pomembnem glasovanju. Kot veste, bomo glasovali o dveh pomembnih eh, osnutkih poročil, o dveh uredbah, ki sta ključnega pomena v okviru eh, kapitalske unije, unije kapitalskih trgov in poleg tega Eh, bo eh, ta zakonodaja vplivala tudi na eh, številne dogodke, ki jih vsi dobro poznamo. Torej, naredimo najprej test. Glasujemo. Please, to... Prosim, vsi ustavite svoje glasovalne kartice in glasujte. Dobro. Nekateri kolegi ne glasujejo, ampak dobro, bomo začeli z poročilom gospoda Langna. Emir Refit, 77, eh, 79 za, proti. Sprejeto mislim, ampak bomo preverili. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. 78 je brezpredmeten. Kompromis 1 za proti vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe oziroma ločeno glasovanje o, o, dvo, o predlogu spremembe 80, ki je za določene besede, ki jih najdete na glasovanju v seznamu, za proti vzdržani vzdržani? Bomo preverili. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 16 za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 14 za, proti vzdržani sprejeto predloga sprememb 88 in 89 za proti vzdržanje. Zavrnjeno 89 za proti vzdržanje. Sprejeto kompromis 2 za proti vzdržanje. Sprejeto predlog spremembe 96 za proti vzdržanje. Sprejeto kompromis 3 za proti vzdržanje proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 120 za proti vzdržani zavrnjeno, predlog spremembe 121 za proti vzdržani bomo preverili. Mislim, da je bil predlog zavrnjen, ampak vseeno. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno z veliko večino, 122 za, proti zdržani. Zavrnjeno 123, 124 za, proti zdržani. Zavrnjeno 125 za, proti bomo preverili. Glasujemo, liberalci niso za. konec glasovanja. Izenačeno torej je predlog zavrnjen 126 za proti vzdržanje sprejeto, 127 za proti vzdržanje zavrnjeno, kompromis 4 za proti vzdržanje sprejeto, predlog spremembe 155 za proti vzdržanje sprejeto, 154 za proti vzdržani, zavrnjena. 156 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Požite preveriti, dobro elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis šest za, proti vzdržani sprejeto, kompromis sedem za, proti vzdržani sprejeto, 175 za, proti vzdržani. Bomo preverili elektronsko glasovanje. Glasujemo. konec glasovanja sprejeta z enim glasom večine 176 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 5 za, proti. Torej elektronsko bomo glasovali v kompromisu 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 5a je brezpredmeten, torej 188, 188 za proti vzdržani. Zavrnjeno, vse mislim tako, ampak bomo preverili elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 190 za proti vzdržani vzdržani zavrnjeno, 192 za, proti vzdržani zavrnjeno, 193 za, proti vzdržani zavrnjeno, 194 za, proti vzdržani zavrnjeno, 105, vedno z isto večino, 195 za, proti vzdržani zavrnjeno, kompromis 8 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 198 za, proti vzdržani zavrnjeno, 201 za, proti vzdržani zavrnjeno, 202 za, proti vzdržani zavrnjeno, 203 in 204 za, proti vzdržani zavrnjeno, 205 za, proti vzdržani zavrnjeno. Zavrnjeno. Kompromis 9 za proti vzdržani. Sprejeto 211 za proti vzdržani. Zavrnjeno. 213 za proti vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 10 za proti vzdržani. Sprejeto 217 za proti vzdržani sprejeto 218 in 219 za proti vzdržani sprejeto, 220 za proti vzdržani sprejeto, 221 za proti vzdržani zavrnjeno, 222 za proti vzdržani zavrnjeno, 223 za proti vzdržani sprejeto, 224 za proti vzdržani sprejeto, 225 za proti vzdržani sprejeto, 226 za, proti vzdržani, zavrnjeno 21 za, proti vzdržani, sprejeto 229 za, proti vzdržani, zavrnjeno 230 za, proti vzdržani, zavrnjeno 231 za, proti vzdržani, zavrnjeno kompromis 11 po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 254. Samo en del grant permanent exception for PSA za. Za mislim, da ste proti, proti, zdržani, zavrnjeno. In potem kompromis 12 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprejeto, 266 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejeto, 273 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno, 274 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 275, 276 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 277 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, uvodne izjave, 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 34 za, proti, bomo preverili. 34 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. 35 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Enainštirideset za proti vzdržanje zavrnjeno, 61 za proti vzdržanje. Mislim, da je zavrnjen, ampak bomo preverili elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 65 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 66 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 67 za, proti, vzdržani sprejeto, 75 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa poimensko glasovanje o tako spremenjenem besedilu. Glasujemo. Konec glasovanja. 46 za, 5 proti, 4 vzdržani. Torej je eh, z tem eh, poročilo sprejeto. Čestitke poročevalcu in eh, ali lahko kaj več poveste v naslednjih korakih. ELS je predlagala, da to obravnavamo na plenarnem zasedanju. Kot poročevalec bi rad ta predlog podprl uh, in uh, nisem za predstavitev. Torej, uh, ni nobene zahteve za predstavitev in ni potrebno o ničemer glasovati. Bomo glasovali na plenarnem zasedanju. Najlepša hvala in čestitke. To... Zdaj pa naprej poročilo Danute Hübner.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 zavrnjeno, kompromis 14 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 15 za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 295 za proti vzdržani zavrnjeno, kompromis 16 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 17 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 18 za proti vzdržani sprejeto kompromis 19 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 20 dve strani za, kompromis 20 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 21 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 22 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 23 za, proti vzdržani sprejeto sprejeto, kompromis 24 za, oziroma ustni predlog je še tu zraven za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog uh, eh, 65 za, proti, vzdržani, sprejeto. 467 in 473 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 468 in 472 za proti vzdržani zavrnjeno, 469 in 471 za proti vzdržani zavrnjeno, 474 predlog spremembe 474 za proti vzdržani zavrnjeno, kompromis 25 za proti vzdržani, sprejeto kompromis 26 za proti vzdržani, sprejeto kompromis 27 za proti vzdržani, sprejeto 28 za proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 501 umaknjen, kompromis 29 sprejeto, 504, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, predlog spremembe 505, za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 30, za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 31, za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 32, za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 33 za proti vzdržani sprejeto, 554 za proti vzdržani zavrnjeno, 555 za proti vzdržani zavrnjeno, kompromis 34 za proti vzdržani, kompromis 34 še enkrat za proti vzdržani sprejeto, kompromis 34a za proti vzdržani sprejeto, 569 za proti vzdržani, zavrnjeno 570 za proti vzdržani, zavrnjeno kompromis 35 za proti vzdržani, sprejeto kompromis 36 za proti vzdržani, sprejeto predlog spremembe 576 za proti vzdržani, zavrnjeno 577 za proti vzdržani, zavrnjeno 578 za proti vzdržani, zavrnjeno, kompromis 37 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 38 za proti vzdržani sprejeto, 592 za proti vzdržani zavrnjeno, 599 za proti vzdržani sprejeto, 100 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 39 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 40 za proti vzdržani sprejeto. 104 za proti vzdržani sprejeto, 105 za proti vzdržani sprejeto, 106 za proti vzdržani sprejeto, 107 za proti vzdržani zavrnjeno, 108 za proti vzdržani zavrnjeno, 109 za proti vzdržani sprejeto, 110 za proti vzdržani zavrnjeno, 111 za proti vzdržani bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 112 za proti vzdržani. Zavrnjeno 113 za proti vzdržani. Zavrnjeno 114 za proti vzdržani. Bomo preverili 114. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 115 za proti vzdržani, zavrnjeno 116 za proti vzdržani, zavrnjeno 117 za proti vzdržani, zavrnjeno 119 za proti vzdržani, zavrnjeno 120 za proti vzdržani, zavrnjeno 124 za proti vzdržani, zavrnjeno kompromis 41 za proti vzdržani, sprejeto 127 za proti vzdržani, zavrnjeno kompromis 42 za proti vzdržani sprejeto. 129 za proti vzdržani zavrnjeno, 130 za proti vzdržani zavrnjeno, 2 za proti vzdržani sprejeto, 140 za proti. Bomo preverili predlog spremembe 140, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto, kompromis 43 za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis 44 za, proti vzdržani, sprejeto, predlog spremenja 174 za, proti vzdržani, zavrnjeno 175 za, proti vzdržani, zavrnjeno 179 oziroma ne 180 za, proti vzdržani, zavrnjeno 181 za, proti vzdržani, zavrnjeno, kompromis 45 za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis 46 za, proti vzdržani vzdržani, sprejeto, kompromis 47 za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis 48 za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis 49 za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis 50 za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis 51 za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis 52 za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis 53 za, proti vzdržani, sprejeto, 229 za, proti vzdržani, zavrnjeno poimensko glasovanje o celotnem besedilu. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. 45 za, 4 proti, 5 vzdržanih. Čestitke poročevalki. And now we will vote also by roll call vote. Glasovali bomo še poimensko. Smo že končali? Ne glasovali bomo še poimensko o eh, v začetku pogajanj eh, na podlagi tega sprejetega poročila. Glasujemo. Konec glasovanja. Sedeminštirideset za, trije proti, trije vzdržani glasovi, tako da obstaja eh, velika večina za začetek trialoga. Gospod Lamberts, izvolite. Gospod Lamberts. No, glede na eh, vaš eh, nastop eh, danes, bi mogoče lahko, če ne boste spet izvoljeni za predsednika Ekona, postali podpredsednik parlamenta, mogoče lahko organiziramo tudi tekmovanje med vami in Vilandom, kdo je hitrejši pri vodenju glasovanja. To bi bilo zanimivo izvedeti. Dobro, hvala, bom razmislil o tem vašem predlogu. Pa še Šulc prihaja nazaj. Tomorrow we will start, uh, but let me say that. So, sorry, I, I. Naj še nekaj povem. Zelo pozitivno in zelo pomembno je, da smo s tako veliko uh, večino v tako kratkem času potrdili ti dve pomembni poročili. Tako da res čestitam obima poročevalcema za odlično delo. To je močan signal. Uh, Eh, močan znak strani parlamenta, da lahko pokaže pot svetu in eh, da lahko za finančno stabilnost eh, naredi veliko tudi s tem, da premakne naprej ta dva pomembna dosjeja. Hvala, no, nadaljujemo pa jutri.